to, zato vredno, da bi privarčevali. Ampak to je tudi dobro, kajti sedaj imamo poročilo gospoda Gjurka v zvezi s spremljanjem nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost. Gre za prvo oceno, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani gospod komisar. V vsaki državi članici so se v zadnjem času zelo intenzivno ukvarjali za energetsko politiko s pričo energetske krize. Tudi v Evropskem parlamentu govorimo o zmogljivostih rezerv in pa o ulogi jedrske energije ter s povezanimi temami. Energetska učinkovitost pa je pritegnila malo pozornosti in zato sem vesel, da lahko sedaj govorimo o akcijskih načrtih za energetsko učinkovitost. Za energetsko učinkovitostjo lahko zelo hitro dosežemo spektakularne dosežke. Gospod Pibalks je pred kratkim opozoril na to, da potrebujemo evropsko ureditev na področju energetske učinkovitosti. Rad bi povdaril, da mora energetska učinkovitost na vsakem političnem področju igrati pomembno vlogo. Odvisnost Evrope od tretjih držav bi lahko zmanjšali, kar se tiče dobave energije. Ne smemo pozabiti, da izboljšanje energetske učinkovitosti lahko prispeva tudi k temu, da bi najrevnejši prebivalci dobili nižje račune za energijo. Ukrepi evropskih držav so zelo različni in zato se nam zdi prav, da v smislu odločitve iz leta 2006 vsaka država članica izdela akcijski načrt o energetski učinkovitosti in o tem tudi poroča. S tem poročilom smo skušali potegniti posledice eh, iz akcijskih načrtov. Poleg tega razmišljamo o tem, kakšne ukrepe potrebujemo v prihodnje. Rad bi osvetlil nekaj elementov iz tega poročila. Na prvem mestu bi morala Evropska komisija ukrepati vehementno pri zamudah eh, pri poročanju. Komisija bi morala tudi preveriti, ali akcijski načrti dejansko ustrezajo tudi eh, ukrepom oziroma ciljem vlad. Včasih prihaja do razkoraka med teorijo in prakso. Poleg tega bi morali okrepiti programe pomoči. Potrebujemo več sredstev za energetsko učinkovitost ta hip si le mali, le malo evropskih državljanov lahko privošči investicije v energetsko učinkovitost. In izboljšati bi morali eh, subvencijske programe in programe še razširiti. V prihodnosti bi morala energetska učinkovitost uživati več pozornosti. Evropska komisija mora izboljšati zakonodajo, kar se tiče energetske učinkovitosti. Prepričan sem, da smo ubrali pravo usmeritev. Stroži standardi bi bili potrebni pri energetske učinkovitosti zgradb države članice bi morali tudi tehnično nadalje naprej razvijati energetsko učinkovitost. To je povezano tudi z kampanjami ozaveščanja med državljani, ker te državljani ne vedo, kaj energetska učinkovitost pomeni. Državljani morajo izvedeti, kakšne prednosti prinaša energetska učinkovitost. Gospod predsedojoči, dovolite še nekaj misli. Smo v času gospodarske krize in zlasti zdaj ne bi smeli zanemariti energetske učinkovitosti, kajti ulaganja v to področje lahko ustvarjajo na sto tisoče delovnih mest in to je pomemben vidik v času masovnih odpuščanj. Hvala lepa. Najlepša hvala, beseda ima ponovno komisar. President. Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci. Pozdravljam priložnost, da sem lahko prisoten pri razpravi o nacionalnih načrtih za energetsko učinkovitost. To smo predlagali tudi v drugem strateškem eh, pregledu strategij eh, v novembru in eh, v sporočilu komisije iz leta 2008. Prav tako bomo to predstavili tudi v delovnem, komisije, delovnem osnutku komisije spomladi. Zahvaljujem se poročevalcu Gürku za upravljeno delo, prav tako pa se zahvaljujem odboru ITRE Evropskega parlamenta za dragocene razprave in pripombe, ki so bile podane. V zadnjih letih je komisija jasno dala vedeti, da je energetska učinkovitost najpomembnejši segment uh, pri energetski politiki Evropske unije in pri doseganju ciljev 2020. To igra osrednjo vlogo. Direktiva o končni uporabi uh, energije pre, je uvedla obvezanost držav članic, da v praksi pokaže, kako bo uresničile svoje cilje na področju energetske učinkovitosti osnovni eh, rok za to je bil 30. juni 2007. Kot, vedete, kot veste, so bile številne države članice pozne. Zadnjo poročilo smo dobili šele junija lani. Komisija je končala vse individualne ocene in je poslala pisma s temi ocenami vsem državam članicami. Potem smo imeli številna bilateralna srečanja in eh, države članice so izjavile, da bi marsikatera želela izboljšati svojo energetsko učinkovitost v naslednjih mesecih. In kako so to ugotovile tudi poslanci odbora ITRE, so eh, ti prvi nacionalni akcijski načrti se izkazali za uporabne. Številne države članice so prvič pripravile akcijske načrte na področju vrčevanja z energijo. Številne so rekle, da se jim je zdel dober tudi čez sektorski pristop, ki so ga uporabili pri teh eh, akcijskih načrtih. Komisija je v sporočilu novembra in v drugih nedavnih izjavah spodbujala države članice, da naj okrepijo svoje prizadevanje. Komisija bo pripravila nov akcijski načrt za vačevanje z energijo, ki bo okrepil in osredotočil vse dejavnosti, Eh, pri, poma, pri eh, tem, da bo pomagal podjetjem, državljanom in institucijam, da bodo na učinkovit način vrčevali z energijo. V poročilu je nekaj pozivanja k temu, da bi komisija postavila obvezujoče cilje, ko gre za uh, eh, vrčevanje z energijo. Danes gre tukaj za neobvezujoč cilj. V komisiji smo mnenja, da za podnebnim svežnjem in za energetskim svežnjem in z predlogi v drugem strateškem pregledu lahko dosežemo ta 20 odstotni cilj. Poročilo Gjurk pravilno ugotavlja, da moramo povečati tudi finančno podporo. Finančne spodbude, ki so namenjene vrčevanju z energijo, eh, so nekaj, kar je prepoznala komisija kot pomembno v akcijskem načrtu. Eh, in To je potrebno podariti tudi v povezavi z ustvarjanjem novih delovnih mest, eh, kaj ti, ko gre za izgradnjo energetsko učinkovitih zgrad, naprimer, so to v glavnem eh, projekti manjše mere. Komisija bo prevzela nove obveze pri spodbujanju vrčevanja za energijo. To bo predstavljalo bistven prispevek k trajnostnemu razvoju in dobavi z energijo. Energetsko varčevanje ima pozitiven vpliv na evropsko gospodarstvo kot tako. Večja energetska učinkovitost ustvarja nova delovna mesta, spodbuja gospodarsko rast in izboljša konkurenco. In to je ravno to, kar najbolj potrebujemo v teh težkih in izjivov polnih časih. Najlepša hvala, gospod komisar. Glasovanje bo potekalo jutri ob 11. Na koncu pa imamo še kratko predstavitev poročila Migeles in sicer o aplikativnih raziskavah na področju ribiške politike. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ta trik z eh,